Can I just wait till everyone's seated? Počakaj bom, da vsi sedete. Hey colleagues, uh, we're going to begin with voting time, if everyone could take... Začeli bomo z glasovanjem, sedite prosim. Pred glasovanjem pa nas čaka še ena točka. Včeraj, ko smo sprejeli dnevni red, smo preložili eno točko in sicer gre za priporočila koordinatorjev z dne 5. oktobra. Takrat niste bili vsi prisotni, zato želim ponoviti, da bomo to točko torej preložili. Priporočila so navejena, navedena v sporočilu v vaših dosjejih. Kolegice in kolegi, prisluhnite, prosim, to je nekoliko zapleteno. Predlagam, da bi to točko sprejeli v dveh korakih prvič, prosim, da podprete vsa priporočila koordinatorjev, razen tistega, ki zadeva vlogo Aldeja v skladu z sedmim členom pogodbe. Lepo prosim torej, da sprememo vsa priporočila, razen tistega. To bomo storili zdaj. Imamo še nekaj točk. Veliko dela nas čaka, zato moramo sprejeti še nekaj eh, odločitev. Imamo torej še eno točko koordinatorjev. Predsednik naj bi potrdil povabilo komisarki Jurovi, da se oglasi pri nas, da bi govorili o varnem pristanu gre za primer Šrems, torej komisarka Jurova naj bi prišla 26. oktobra k nam v odbor. Ali se strinjate, da in še drugič, Martina Andersen iz skupine GUE je poročevalka za mnenje o konvenciji Združenih narodov o invalidih, še posebej kar zadeva odbor CPRD, skupina The Hunt oziroma skupina Gue je dobila to poročilo v okviru sistema The Hunt. Zanima me, ali se tudi s tem strinjate. Da, v redu. Naslednja zadeva. Na zadnjem zasedanju koordinatorjev smo se dogovorili in socialisti so se s tem strinjali. Torej, odbor. Lepo prosim, da ste tiho. Odbor se je strinjal s koordinatorji zato, da bi od komisije zahtevali, da Evropskemu parlamentu poroča, kakor je parlament zahteval 10. junija v svoji resoluciji leta 2015 predlagam, da glasujemo elektronsko. To je eden od sklepov koordinatorjev 10. junija. Predlagam tudi, da glasujemo elektronsko o izvirnem predlogu skupine ALDE. Predlagam pa, da najprej elektronsko glasujemo o tem, da potrdimo odločitev skupine socialistov. Gospod Mišel, izvolite. Voir, Predsednik, rad bi vedel, kakšna dimenzija vašega predloga. Ali bomo glasovali o predlogu LDN, da bi oblikovali poročilo, s katerim bi lahko začeli s prvo fazo sedmega člena? Da ne bo dvomov tu, gre za uradno zahtevo skupine Alde. Hvala, gospod Mišel. No, to bom pojasnil, če mi boste prisluhnili. Glasovali bomo najprej o predlogu socialistov. Gre za ustno vprašanje komisiji, zato da bi komisija poročala parlamentu o resoluciji 10. junija. Potem pa bomo glasovali o predlogu ALDE. Dvakrat bomo elektronsko glasovali, torej. Poslušajte do konca, saj ne bo dolgo trajalo. Videli boste, da bomo glasovali o obeh predlogih. Samo prisluhnite, saj ne bo bolelo. Torej, sprejetje priporočil koordinatorjev. Gospa Makove, ali boste pomagali? Da, hvala. To je bilo res ironično. Moja glasovna kartica bo k malu tukaj, lepo prosim, da upoštevate mojo roko. No, recimo, da je to pomagalo, to je pomagalo vam. Meni pa ni toliko pomagalo. Catch my thoughts, I suppose. Okay. Um, let me just get back to. No, zdaj pa nazaj k dobre naloge, ki sem jo imel. Najprej bomo torej potrdili predlog socialistov. Vložili bi ustno vprašanje komisiji, kjer bi zahtevali, da odgovori Evropskemu parlamentu, kako je parlament zahteval 10. junija 2015. Glasovali bomo elektronsko. Če podpirate ta predlog, potem glasujete z da. Če ste proti, glasujete z ne. Gospod Depre se smeje, ampak verjemite mi, nekaterim je treba tudi to razložiti. Is... Konec glasovanja. Sprejeto. Šteli smo tudi vas in gospod Gomez. Sprejeto torej. Predlog je odbor sprejel v okviru 205. člena. V okviru 205. člena poslovnika bomo obravnavali tudi prošnjo Alde, kakor je povedal gospod Mišel. Alde je uložil predlog na tem zasedanju koordinatorjev in tudi o tem smo glasovali. Takrat predlog ni bil sprejet, ampak okoliščine so bile drugačne. Alde je uložil to prošnjo in kot predsednik predlagam, da o tem glasujemo. Če nihče temu ne nasprotuje, predlagam, da elektronsko glasujemo o predlogu Alde. Da glasujemo elektronsko torej. Gospa Infeld, izvolite. Samo da bo jasno, poimensko glasujemo. Sorry, Samo da pogledam svoj seznam možnih opcij. Celo tvoje ime imam gor, Sofi. 15 poslancev mora to zahtevati v okviru 208. člena. Držati se moramo pravil. 15 poslancev mora zahtevati poimensko glasovanje. Ja, res smo pedantni tukaj, ampak eh, ali je 15 poslancev? Ostanite, to bi bilo zelo korisno. Saj nismo v spodnem domu v Združenem kraljestvu. Ni treba ostati, samo roke dvignite. No, kakorkoli že. 15 you up, you know. you don't have to stand. So bi lahko samo dvignili roke, ni treba ostati. Dobro, 15 nas je, oziroma vas je. Poimensko bomo torej glasovali. ste na mestih pripravljeni. Dobro. Če ste za, glasujete za, če ste proti, glasujete proti, glasujemo. Alde torej, predlog Alde. Green and if you vote not green, <laughs> you'll vote yes. And if you vote no, you'll vote yes. Look, just the vote is open. EPP, EPP plus one. What are we doing? EPP plus one. What am I doing? EPP plus one. There is an, an extra EPP. Okay. I've just been informed. Nekdo iz uh, vrst ELS je preveč. Gospa Makove ima tudi svojo glasovalno kartico. V redu, zdaj je vse v redu. Konec glasovanja. zavrnjeno. Zdaj bomo prešli na preostala glasovanja. Mrs. Mussolini, do you have a point of order? Gospod Mussolini, izvolite. Postopkovno vprašanje, izvolite. Eh, ne poznam pravil, ampak ustati morajo samo poslanci, ne tudi tisti, ki to niso. Namreč med 15 sta bili tudi dve osebi, ki nista imeli oznake. Glede na to, da smo tako natančni in da gre za zelo natančne podatke, mora biti 15 poslancev. Ne smejo se dvigniti tudi asistenti. Sicer si bom sama pripeljala 10 ljudi, pa bo. Gospa Mussolini. kolegice in kolegi, goste imamo. Kaj si bodo pomislili? Šteli smo samo poslance in poslanke, gospa Mussolini. Šteli smo samo poslanke in poslance in uh, tista dva poslanca, ki nista imela svojih. Uh, iz kaznic oziroma karti sta bila šteta kasneje. Dobro, vse bomo opravili elektronsko. Gre za prvo poročilo, gre za avtomatizirano izmenjavo daktiloskopskih podatkov na polskem, poročevalka je Benova, glasujemo. The vote is... Konec glasovanja. sprejeto. Čestitam poročevalki, potem še eno poročilo, gospe Benove. Izvolite, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. penalty. The same just for the this one. state of Belgium. And again, uh, the voting list. Glasujemo še o enem poročilu Benova. Glasujemo. Gre za poročilo o Belgiji. Gre za daktiloskopske podatke v Belgiji. Glasujemo samo enkrat. Glasujemo. konec glasovanja. Sprejeto. Zdaj pa sledi naslednje glasovanje. gre za ljudi, ki bi lahko bili imenovani uh, in izpolnjujejo pogoje za imenovanje na mestno neodvisnih strokovnjakov za področje drog v odpravni odbor Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami. Glasujemo elektronsko. Single vote, the vote is. Glasujemo torej.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 osnutek resolucije glede nadaljnega ukrepanja na podlagi resolucije Evropskega parlamenta z dne 12. marca 2014 o elektronskem množičnem nadzoru državljanov. Predlog spremembe 12. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 13. Glasujemo. konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 14, predlog spremembe 15, ki sta identična, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis 2. Glasujemo. vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 19. Glasujemo. Nineteen. 19. Glasujemo. To je vaš predlog spremembe. Mislim, da ga lahko podprete. Predlagam, da ga podprete. Vse bodo vsi ostali proti. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 21. oziroma predlog spremembe 20. Predsednik se popravlja. Glasujemo. Well, I don't know what's, ha what's happening to your voting. What's happening to the... Kaj se dogaja? ELS. Predlog spremembe 20. Glasujemo. Is everyone... The vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. Colleagues, um, what's is everything okay? Just just pause for a moment if everyone's. Samo postanite za trenutek, da vidimo kaj se dogaja. čestitam tistim skupinam, ki imajo prave glasovalne sezname. Dobro, predlog spremembe 29, drugi del. 29, drugi del. Glasujemo. Okay, the vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 25. Glasujemo. Petindvajset in vi ste proti. konec glasovanja. Zavrnjeno. 28. Glasujemo. Je zdaj vsem vse jasno. 28. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 4. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 38. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 40. Glasujemo. Glasujemo. konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 39. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. kompromis 16, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 42, glasujemo. konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis 17. Konec glasovanja. Sprejeto. 43. Glasujemo.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 konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis. Pet. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 50. Glasujemo. danes glasovanje? Zavrnjeno. Kompromis šest. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis sedem. Glasujemo. The vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 8. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 67 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 68 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 69. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 70. Glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. 71. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 74. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 73 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 75 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 9. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 12. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Devetinsedemdeset glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 80. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 81 in predlog spremembe 82, ki sta identična, glasujemo. konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 83. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis 3. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 10. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 89. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 11. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 91. Glasujemo. Konec glasovanja. zavrnjeno. 92 in 93 sta identična, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 95 glasujemo. danes glasovanja zavrnjeno. Predlog spremembe 96 glasujemo. Glasovanja zavrnjeno. Predlog spremembe 97 glasujemo. Konec glasovanja zavrnjeno. 99 glasujemo. Konec glasovanja, zavrnjeno. Predlog spremembe 100. Glasujemo. A ne, sta identična. 99 torej. Ne, spet se popravlja predsednik. Predlog spremembe 100. predlog spremembe 100. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Zdaj 101 in 102, ki sta identična. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 103. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 104. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis. 13. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 106. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. to 7 in 108 sta identična, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 109, glasujemo. Konec glasovanja črvanje. No? To deset, prvi del glasujemo. Konec glasovanja sprejeto, predlog spremembe 110, drugi del glasujemo. Konec glasovanja zavrnjeno. 111, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 112, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis 14 v dveh delih, prvi del glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 14, drugi del. Glasujemo. Konec glasovanja. Prav tako sprejeto. 115. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 116. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 117. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto predlog spremembe 118 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 119 in 120. Glasujemo lahko v svežnju. Glasujemo. Konec glasovanja zavrnjeno. Predlog spremembe 121. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 122. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto kompromis 15. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 1. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. predlog spremembe 5. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto oziroma zavrnjeno. Se upravičujem, pravi predsednik. Oprosti, Timothy. Predlog spremembe 3. Glasujemo. konec glasovanja, sprejeto. Predlog spremembe 8. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 9. Glasujemo. konec glasovanja. Sprejeto. Zdaj pa še predlog spremembe 10. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Zdaj pa še končno glasovanje. Glasujemo. The vote is closed konec glasovanja. Sprejeto. In glasovanje je končano. Poročilo dati bomo obravnavali v ponedeljek. Kolegice in kolegi, za eno uro prekinjamo zasedanje, ko bomo imeli videokonferenco z francosko narodno skupščino.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

colleagues, uh, could I... Kolegi, prosim vas, da se presedete bolj v prve klopi, kajti nekoliko slab občutek bo, če bodo prve vrste čisto prazne. Prosim vas torej, da se presedete naprej. Hvala. Ja. Yeah. chers collègues, en attendant que. Il arrive d'ailleurs. En attendant que me. Dragi colleghi, čakamo, da pride naš kolega, gospod de la Verpierre. Rečem, da nas že posluša v Evropskem parlamentu. Poročevalec Charles de la Verpierre je tu z nami. Pozdravila bi vse kolege v Evropskem parlamentu naj spomnim na postopek. Gre za zelo poseben mehanizem. Podpredsednik Weidenholzer iz Evropskega parlamenta bo govoril 4 minute, potem bom jaz govorila 4 minute za uvod, potem pa bo vsakdo imel 2 minuti. To so pravila Evropskega parlamenta. Ja, Prostite, pozabila sem bistveno, poročevalci dobijo tri minute in to je veliko. To precej več, tri minute kot dve minuti. Tako v Evropskem parlamentu. In kot vemo, imamo tu tudi tolmačenje, kar pomeni, da moramo res paziti na omejitev časa. Vidim, da so kolegi pripravljeni. Če se strinjate, bomo kar začeli. Rada bi se zahvalila vsem, gospod predsednik, gospod podpredsednik, dragi kolegi poslanci v Evropskem parlamentu, dragi kolegi v Narodni skupščini. Vesela sem, ker smo lahko organizirali ta skupni sestanek, to videokonferenco, kjer smo se sestali v dveh odborih. Nacionalni in evropski poslanci imajo lahko danes eh, zelo poseben dialog o aktualni evropski temi. To gre za evropske perspektive. To je pomembno pri gradnji Evrope. Veliko je nacionalizma in populizma med mladimi, zato morajo se slišati tudi glasove parlamentov. V duhu dopolnilnosti moramo sodelovati, kajti Evropski parlament je sozakonodajalec, nacionalni parlamenti pa lahko vplivajo na Evropski parlament. Redno se trudimo, da bi delali na tak način v skupščini. Danes obravnavamo pomembno temo za prihodnost celine. Gre za migracijska vprašanja. To je v srčju vrednot solidarnosti Evropske unije. To ni nekaj obrobnega. Tu vidimo, da je solidarnost ogrožena. Gre tudi za solidarnost med državami članicami. Naj spomnim na to, da je to kako huda je breme Italije, Grčije in Cipra v teh dneh, v teh trenutkih. Imamo migracijsko krizo, ki je z nami. Ukvarjamo se z njo, potrebujemo več Evrope, potrebujemo bolj demokratično Evropo. Ne smemo imeti nacionalizma. To je vedno neka nevarnost. Predsednik Hollande je spomnil na to tudi prejšnji teden, ko je bil v Evropskem parlamentu skupaj z Angelo Merkel petek 9. oktobra, je Varnostni svet OZN-a pooblastil Evropsko unijo, da lahko pomagajo ladjem z priseljenci, ki prihajajo iz Libije. To je le del rešitev. Mislim, da z rabo sile ne bomo nič rešili, prav nasprotno. Včasih je lažje imeti trenja, kot pa da smo prijateljski, da pozdravimo te priseljence, namesto da bi napadali tihotapce. V letošnjem letu smo videli tudi, da je Francija odločala o Junkerjevem načrtu glede porazdelitve beguncev. Tu gre za tiste civiliste, ki bežijo iz vojne, iz preganjanja. Žal vidimo, kakšni so sedajni dogodki. In Evropski parlament mora delati zelo konstruktivno, zlasti v odboru Live, ki ga danes pozdravljam. Ta odbor igra ključno vlogo za to, da bi se ta situacija razvijala in za to, da bi lahko sprejeli to načelo enakopravne porazdeli. To mora biti seveda obvezno. No, z velikim zanimanjem bomo poslušali vaše besede, kajti tu vidimo ta načela in tu gre za boljše upravljanje zunanjih meja. Od četrtek je Luksemburško predsedstvo Evropske unije spomnilo na to, da bi imeli tudi Evropske mejne straže. Odboru se že dolgo pogovarjamo o tem. Tudi nas bi to zanimalo, da bi slišali vaše stališča. Veliko izzivo je pred nami, naj spomnim le na nekatere, na to se bomo seveda vrnili. Najprej ali potrebujemo skupna evropska pravila, Če govorimo o azilni politiki, kakšna bo podlaga, prišli, ki naj bi se hitro zaposlili, naj bi se dobro in hitro vključili, ampak žal je bil predlog predsednika Junkarja zavrnjen. Diplomatsko gledano, kako pomagati tistim državam, ki sprejemajo največ migrantov? Ne smemo pozabiti, da nimamo tule Evrope, imamo tudi sosedne države ki so pod velikimi pritiski zaradi tako velikega števila migrantov. In potem kako okrepiti sprejem migrantov v Evropi, da bi imeli redne sprejeme, da bi imeli več vrednot v srčju. Migranti niso grožnje, prav nasprotno. To je velika priložnost za naše države. Tu lahko pokažemo solidarnost in to je lahko nekaj, kar bi prineslo blaginjo za vse. Toliko vodoma, sedaj pa vas bom poslušala z veseljem, gospod podpredsednik. Hvala, predsedojoča, lep večer. Najprej vas želim lepo pozdraviti, vas, gospa predsednica in člane odbora za evropske zadeve v francoski nacionalni skupščini. Zelo dober je ta sistem, da imamo te videokonference, ki predstavljajo stroškovno učinkovit in okolju prijazen način organiziranja naših sestankov. To je prva videokonferenca. Upamo, da bo to plodna in dobra izkušnja. Tema našega današnjega sestanka je trenutna situacija v zvezi z priseljevanjem in begunci. Naš odbor trenutno dela na poročilu na lastno podbodo glede položaja v sredozemlju in v zvezi z potrebo, da holistično delamo. Gospa Mecola z Malte je poročevalka, gospa Kinge iz skupine socialistov in demokratov iz Italije. V kontekstu tega poročila je trenutno delegacija Libe v Tuniziji z obema poročevalkama, ki žal danes nista tu. Odbor je v okviru tega poročila prisluhnil številnim strokovnjakom. Ukvarjali smo se z različnimi vprašanji, kot so solidarnost in pošteno, poštena delitev bremena, potem vprašanja izkoriščanja nezakonitih priseljencev, tihotapljene ljudi in tako dalje. Upravljanje meja, vizumska politika, oblikovanje pravil za prosilce za azil begunce, sodelovanje s tretjimi državami so samo nekatere od tem. Evropska komisija je predlagala različne pobude v okviru Evropske agende na področju priseljevanja, recimo oblikovanje stalnega sistema premeščanja. Tu je poročevalec Timothy Kirkop. Potem Evropski seznam varnih držav, poročevalka je gospa Silvi Gijom. Potem vzpostavitev tako imenovanih vročih točk. Relevantne agencije bi morale delati na terenu v najbolj prizadetih državah, da bi ta čim prej opredelili in izvedli jemanje prstnih odtisov priseljencem. To je nedvomno priložnost za poglobljeno razpravo in člani naših dveh odborov lahko izmenjajo stališča v zvezi z migracijami, azilom in podobnimi vprašanji. Vedite, da je čas omejen, zato vas lepo prosim, da se držite dodeljenega časa. Tega se moramo vsi zavedati in lepo prosim, izključite mikrofon, potem ko zaključite svojim prispevkom. Zato, ker imamo na voljo tolmačenje, prosim tudi poslance v Parizu, da ne govorijo prehitro. Lepo prosim, da nekoliko upočasnite. Na ta način bodo tudi tolmači laže pravilno pretolmačili vaš prispevek. Hvala lepa še enkrat. Zdaj pa prosim, gospo Anamarijo Koraca Bild iz stranke LS, sicer švedske, da v treh minutah poda svoj prispevek. Izvolite. Uh, uh, uh, hvala predsednik, hvala dragi kolegi. V veliko zadovoljstvo mi je, da lahko z vami obravnavam to temo, ki je sedaj res v srčju naše agende v LS-u, kako na human način sprejeti te begunce, ki prihajajo k nam. Seveda potrebujemo holistični pristop, tako da bomo rešili tudi vojno v Siriji, da bomo stabilizirali Libijo, da bomo imeli skupno zunanjo in obramno politiko, ki bo močnejša. Ampak temeljni cilj pa je, da spremljamo, kaj se dogaja. Ne moramo sprejeti vseh, ampak lahko pa rešimo tiste, ki pridejo. No, veliko časa mi je bilo, da sem vodila delegacijo odbora Libe na Lampeduzi in pri sredozimski misiji Mare Sikuro. In pravkar sem prišla tudi iz Bodruma v Turčiji, kjer vsako noč na tisoče ljudi tvega svoje življenje, zato da bi prišli k nam. Ugotovili smo, da so te operacije učinkovite, ampak to ni dovolj. Mislim, da moramo to okrepiti zlasti v vzhodnem delu sredozemlja. Ampak te operacije reševanja so potrebne. Ni jih dovolj. Zakaj? Čem je težava? Zakaj toliko oseb, ki želijo priti k nam? Na no, najprej moramo spomniti na nekaj. V teh trenutkih, ko prihajajo na evropske meje, je zelo pomembno, da jih registriramo, da nadzorujemo naše meje biti moramo močnejši pri boju proti trgovcem. Gospa predsednica, naj vam rečem, da ko gre za boj proti trgovcem, to ni boj proti migrantom, gre za ščitenje migrantov pred kriminalci, ki jih izkorišča. To so kriminalne združbe in proti temu se treba boriti. Prav tako moramo v praksi izvajati skupna pravila, ki obstajajo. Imamo skupna pravila, imamo zilni svežen, ampak težava je v tem, da države tega ne izvajajo v praksi. In sedaj pozivamo k temu, da bi Narodna skupščina storila vse, kar lahko, da bi države članice prevzele svojo odgovornost. Kajti napočil je ta trenutek, ko morajo vse države prevzeti odgovornost. Te imamo 28 držav, ki morajo na human način sprejeti te osebe. In imamo tudi jezilni svežen, ki določa, kako je sprejemo begunce. In tu moramo seveda ločevati tisti, ki imajo pravico do jezila in tisti, ki so gospodarski priseljenci. In tu potrebujemo tudi izvajanje direktive o vračanju, ki jo imamo. Drage kolege, bi povprašala, če se strinjate z našimi smernicami, da gremo v smeri prostovoljnega sistema preselitve med državami in ponovne nastanitve, kajti tu imamo tudi komisarjat za begunce iz OZN, ki odloča o tem in potrebujemo prostovoljni sistem, in, ampak iz prostovoljnega sistema bomo šli na obvezni sistem, šli bomo na porazdelitev, na kvote. Ni dovolj porazdeliti na tisoče beguncev, tako kot smo se odločili sedaj. Potrebujemo akcijski načrt, ki smo ga sedaj začeli izvajati s Turčijo in bolj moramo podpreti Turčijo tudi, ker je pri njih veliko beguncev, dva milijona jih je. Hvala lepa, hvala gospa predsednica. Merci, madame la présidente, monsieur le président. Voilà. Gospa predsednica, hvala za to, da me poslušate na tej videokonferenci. To imamo europoslance in nacionalne poslance. Tu gre za velike izzive pri migracijskih vprašanjih. Gre za to, da moramo napredovati pri različnih predlogih. Evropa se mora soočiti s to migracijsko krizo. Biti moramo močnejši kot kadarkoli prej. Kajte nekateri populisti to ogrožajo. Seveda se moramo odzvati na tako obsežno krizo z begunci. Biti moramo še bolj solidarni z našimi vrednotami v Evropi. To je kriza brez precedensov. Vlade so včasih mislili, da so migracijski tokovi v njihovi domini. Sedaj pa vidimo, da to vpliva na vse evropske meje. Vse evropske meje so meje drugih držav. Utopično je misliti, da bomo sami to rešili, izolirano od drugih. Nekateri so to želeli misliti. Ampak, če živimo v družbi, moramo delati združno, da bomo močnejši. Torej, ne smemo prekiniti tega evropskega projekta. Tudi predsednik Kolond je to omenil prejšnjem v Evropskem parlamentu. Na milijone je tistih, ki živijo v revščini, bežijo pred vojno, In tu imamo tudi sodobno suženstvo, žensko, otrok in tako naprej. Ti ljudje prihajajo v Evropo od začetka tega leta, 27. maja, sem v našem odboru za zunanje zadeve predstavila sporočilo. Zato, da bi predstavila Evropsko agendo za migracije Evropske komisije in to sem povedala in to bom tudi ponovila danes. Ne smemo se bati tega izziva. Mogoče je bolj nevarno to, da Evropska unija že od začetka znana potem, kaj ti gre za pravo bitko, ki bo potekala na treh frontah. Najprej imamo humanitarno fronto, fronto reševanja na morju, potem imamo fronto sprejema beguncev, imamo preselitev beguncev, potem imamo strateško in geopolitično fronto, da bi stabilizirali situacijo na Bližnem vzhodu. V petek 9. smo videli tudi, da smo začeli prvo operacijo sprejema beguncev v Italiji in kako je sedaj s politiko komisije, ko gre za izvrševanje te politike imamo 400 tisoč oseb. Že dve leti Evropska komisija dela na tem, ampak izvržba je bila zelo počasna. Zato ne smemo pozabiti na bistvo te politike, to je pomembno za Evropo, kajti tu gre za velike geopolitične izzive zaradi raznolikosti. Smo zakonodajalci, In pomembno je, da tu zavzamemo stališča o teh glavnih zakonodajnih načeljih, ampak tu gre tudi za seznam varnih držav, preselitev, gre za evropske mejne straže in druge teme. Hvala. Gospod Juan Fernando López Aguilar. <clears throat> Merci. Hvala, hvala predsednik, hvala tudi gospe sopredsedujoči. Hvala za to priložnost, da imamo lahko to dvostransko srečanje med evropskimi poslanci in francosko narodno skupščino, kajti obravnavamo tako zelo aktualno temo, ki je tako zelo pomembna. Gre za begunsko krizo. Dve minuti imam na voljo. Spomnil bi le na to, da podpiram to, kar imenujemo holistični pristop. Tu moramo zajeti migracijsko politiko, prav tako moramo imeti to mednarodno politiko, potem druga vprašanja, kako obvladovati meje. Poštevati pa moramo tudi načela mednarodnega in humanitarnega prava. Zelo pomembno je spomnito, da mora Evropska unija svojo politiko glede beguncev temeljiti na temeljnih pravicah, na spoštovanju človekovih pravic mednarodnega prava, mednarodnih pravic. Tu gre tudi za spoštovanje same evropske zakonodaje. Migracijska politika mora biti povsem razvita. Poštevati moramo tudi deljeno odgovornost. Kot smo to videli, kot opiše v členu 80 pogodbe o delovanju Evropske unije, prav tako moramo obnoviti Dublinsko uredbo videli smo, da je sedaj uredba mrtva, ne velja več. Ampak potrebujemo novo uredbo, v kateri bomo zajeli vsa ta stalna načela, ki so obvezna in se našajo na preselitev teh oseb. Potem imamo tudi azilne pravice. Tudi to morajo biti pravica vseh posameznikov in to moramo vedno analizirati po posamičnih primerjih, ampak Evropska unija. mora sprejeti kompromise tudi, ko gre za reševanje na morju. In zato moramo ukrepiti tudi proračunske določbe za prihodne leto. Na koncu pa bi omenil še en pojav nezakonitega trgovanja. Kaj je to nezakonita trgovina? To se nanaša tudi na razloge, eh, zaradi katerih imamo nezakonito trgovino. Imamo revščino, neenakost, nepoštenost, imamo obrožene konflikte. Tu moramo imeti tako imenovane humanitarne koridorje. Res pa je tudi to, da moramo poskrbeti za to, da bo Evropska unija razvila dobro politiko. Je ja, prosim, če eh, zaključite. Ja, bom zaključil. Potrebujemo boljše možnosti na trgu dela in zato, da bi redno na evropskem ozemlju sprejemali te osebe in tudi preko zunanjih meja Evropske unije. Hvala. Merci, collègue, de vous Dragi kolegi, ker govorite o francoščini, oprostite samo trenutek. Otherwise. Držati se bomo morali časa, kajti časa imamo samo do 18.30. Zato lepo prosim, držite se vsi dodeljenega časa. Lepo prosim. Yeah. Hvala, sedaj pa Charles de la Verpierre. Hvala, gospa predsednica. Tudi jaz sem zelo vesel, ker imam to priložnost in se lahko srečam s poslenci in lahko tu slišimo mnenje iz Narodne skupščine Evropskega parlamenta. Agencija Frontex je danes objavila številke glede migracij v Evropski uniji v letošnjem letu. Od začetka leta do 30. septembra letos smo videli 710 tisoč beguncev, ki so vstopili v Evropsko unijo. V lanskem letu pa smo imeli v celotnem letu 282 tisoč teh oseb. Torej, ta migracijska kriza predstavlja zelo velik izziv za Evropo in rešitev mora biti evropska. To je nujno. Tu se pridružujem vsem tistim kolegom, ki so se izrazili na to temo pred menoj. Kar zadeva skupino republikancev, bi tu predstavil pet ukrepov. Radi bi, da so ti ukrepi sprejeti v Evropski uniji. In radi bi, da se res izvajajo najprej. Moramo preučiti vse azilne zahteve. Toliko naprej kot celo, preden se prečka sredozemlje, zato da bi ločevali med begunci, in gospodarskimi imigranti. In na tak način bi tudi ugotovili, kaj se zgodi, če se zavrne prošnja za azil, da imamo hitrejše in lažje vrnitev v državo porekla. Pravčevanje teh azilnih prošenj pred prečkanjem sredozemlja je zelo pomembno. To je treba urediti že v afriških državah in Turčiji. pa tudi olivi. Potem drugič, v istem duhu pozdravljamo tudi oblikovanje žarišč. Prvo je sedaj že na Lesbosu. Za nas gre vedno za isto idejo. Prosilci za azil, ki so bili zavrnjeni, so dejansko gospodarski priseljenci. Ti ljudje morajo biti vrnjen državo porekla. Tretjič. Glede na to, kar sem rekel, bi želeli imeti še nekaj. Radi bi, da bi Evropska unija poglobila svoje diplomatske odnose z državami porekla in z državami tranzita, zato da bi olajšali vračanje priseljencev. Četrtič. Treba je poenotiti pravila obravnave prosilcev za azil. Tu gre za seznam varnih držav in na koncu petič, in to bom tudi končal, treba se je boriti proti trgovcem in treba je oblikovati pravne instrumente za to, da bi lahko zasegli in uničili takšna plovila, ki se uporabljajo za tih otapljanje ljudi. Hvala. Sorry, Dimitri Kyokup is the next speaker. Hvala lepa. Besedo ima gospod Kirkop. Najprej hvala lepa vsem, ki ste danes z nami. Zelo smo hvaležni za priložnost, da se lahko pogovarjamo z vami. Sodelovanje med Bruslem in državami članicami je bistvenega pomena, če hočemo poiskati dolgoročne rešitve za to krizo. Govorim kot nekdani minister za priseljevanje in spremljam francosko zakonodajo in pravice priseljencev v Franciji. Ponekod vidimo, da pravice zelo odstopajo od prejšnje zakonodaje v Združenem kraljestvu. Se tudi ukvarjamo s tem. Sam sem poročevalec za stalen mehanizem premeščanja. Kakšni so vaši občutki glede dolgoročnega? pristopa in ponovne naselitve. Ali menite, da bi morala francoska vlada pripraviti načrt za premeščanje in priselitev beguncev? Se vam zdi, da bi morali obravnavati vloge za azil čim bliže viru težav, če hočete, kot je možno? Drugo vprašanje. Vaša zakonodaja govori tudi o integraciji Rad bi slišal z francoskega vidika, katera področja so po vašem mnenju najbolj zahtevna za integracijo v francosko družbo. Vsi imamo podobne težave in vsi imamo težave tudi z medrasnimi odnosi med našimi voljivci, glede na to, o kolikšnih številkah danes govorimo. Zato me zanima, kako lahko pomagate, da bi lahko rešili ta problem v dobro vseh nas. Hvala lepa. Filip Corderi, je žrapet. Hvala, Filip Corderi. Sedaj pa ima vsakdo dve minuti. Ja, hvala, predsedujoča. Vesel sem, ker imamo to pobudo in dialog z evropskimi poslanci. Najprej bi rad povdaril, kako zelo velik je bil ta val priseljencev v zadnjih mesecih in tu smo videli, da je prišlo do tren na evropski ravni. Videli smo tudi, da Evropska unija ni bila zmožna reševati tega izziva in se soočiti s tem. Prav tako smo videli potrebo potem, da bi imeli več evropske integracije. Rad bi povdaril, kako zelo pomembno je za nas, da so vsi begunci sprejeti in da so dobro sprejeti v Evropski uniji, onkraj tega humanitarnega pristopa moramo tu preučiti našo zgodovino, imamo tudi mednarodne konvencije. Tiste države, ki zavračajo sprejem beguncev, čeprav imajo zmogljivosti, morajo preučiti vse te svoje namene pri izbiri beguncev zaradi religije ali zaradi njihove narodnosti ali zaradi drugih takšnih eh, meril. Te države bi morale biti kaznovane. Srednjeročne gledano lahko rečem, da smo doslej slišali razpravo le o kratkoročnih ukrepih, ampak gre za skupno politiko žariščih. Pak tu se pojavlja vprašanje o izvajanju srednjeročnih ukrepov, da bi imeli pravo azilno politiko na evropski ravni. To je bistvenega pomena za to, da bi se lahko primirno odzvali na trajanje tega pojava. Zato pa potrebujemo skupna pravila pri pogojih sprejema, pri enakopravni porazdelitvi oseb po državah, da imamo potem nastanitev teh oseb, zlasti, ko govorimo o pravicah do zaposlitve, gre za priznavanje diplom, imamo tudi mobilnost po Evropi in eh, lahko bi imeli tudi Evropski urad, ki bi se ukvarjal z izvanjem te skupne politike. Tako tu se bom ustavil, kajti moj čas je potekal. Pak seveda lahko sodelujem v razpravi, mogoče se lahko odzovem na drugo vprašanje. Uh, Hvala lepa. Naslednja je gospa Nateli Grizbek. Hvala predsednik, gospa predsednica. Tudi jaz bi pozdravila to odlično pobudo te videokonference, kajti na pregleden in jasen način si lahko izmenjamo mnenja o tej temi, ki je tako pomembna. To je glavni izziv s katerim se sooča naša Evropska unija z različnimi državami. To moramo reševati, ker gre za nujna vprašanja, gre za zgodovinske izzive brez precedensa. Ta naš dia, dialog je zelo pomemben. Zelo malo je časa govoriti, moram hitro, zato bom šla takoj na osrčje vprašanja. Če bomo sedaj imeli žarišča, bo to nekaj dobrega to mora obstajati na zunanjih mejah Evropske unije, potem moramo te osebe sprijeti dostojanstveno, preučiti moramo prošnje za azil, ločevati moramo med nujnimi vprašanji, Evropska unija se mora odzvati na takšne nujne prošnje, ko nekdo beži pred preganjanjem in vojno. Po druge strani imamo gospodarske migrante, ki so tudi v dramatični situaciji, ampak mogoče ne gre za nekaj nujnega. In če bodo ta žarišča omogočila, da bomo na koncu lahko dobro organizirali dostojanstven sprejem teh oseb, potem bi prosila vse drage kolege za dve vrsti podpore. Najprej bi potrebovali to podporo, ki so jo vsi omenjali. To vsi omenjajo že od začetka krize. Naj spomnim na to, da to obstaja že več kot tri leta, tri leta in pol. Gre za podporo zakonodajnim pobudam, ki sedaj obstajajo, zato da bi imeli pravo skupno politiko, kjer bi imeli odgovornost in solidarnost s tem, kar so omenili drugi, da bi imeli pravi stalni mehanizem preselitve in da bi imeli jasne obveznosti naših držav. Francija mora biti v to aktivno in ambiciozno vključena, zato da bi preselili osebe in tu imamo tudi delo nevladnih organizacij. S tem mu zaključila predsednik. Gre za to idejo, da moramo delovati skupaj, dragi kolegi. Kako je s podporo Francije? Ko gre tudi za prenos besedil, tu imamo zilni svežen. Ta svežen je bil izglasovan pred tremi leti. Kje smo v Franciji? Smo nekje vmes. Senat sedaj preučuje, zakaj gre. Hvala, oprostite. Dobro. Mogoče bomo lahko pri odgovorih ponovno omenili ta vprašanja. Zlasti glede tega besedila o nadzoru meja in tujcev. Drage kolegi, v Franciji smo poskrbeli za te določbe. Naslednji je Pierre Le Quile. No, ne pri vseh besedilih, ne pri vseh. Ja, tako kot Charles de la Verpierre, sem tudi jaz iz vrst republikancev. Seveda se povsem strinjam s tem, kar smo slišali, sedaj pa bi predstavil bolj dogoročne vidike. Mislim, da je zelo pomembno, da imamo dogoročno vizijo. Tu smo sprejeli ukrepe nekoliko pozno, odzivamo se na te pojave in to vidimo že nekaj časa. Ampak seveda moramo predvideti, kaj se bo zgodilo v prihodnosti in predlagam še nekaj. Pridružujem se temu, kar so rekli drugi. Potrebujemo skupno zilno politiko, potrebujemo skupni status za begunce, potrebujemo skupno politiko urejanja meja. Po državah članicah, kajti imamo rezultate, ki se zelo razlikujejo držav do držav. Nekatere države eh, so uspešne do 70 odstotkov, v Franciji pa je stopnja uspešnosti nekje pri 20 odstotkih. Torej, to je pomembna tema, večkrat sem to že omenjal treba je okrepiti ulogo in sredstva Frontexa. Zato, da bi imeli pravo politiko solidarnosti glede nadzora zunanjih meja. Morali bi imeti mogoče tudi evropske mejne straže. No, pravim zato, ker o tem govorimo že zelo dolgo, to je prisotno v vseh evropskih programih. Imamo kampanje na evropski ravni in vsi to omenjajo, Ampak pravzaprav v praksi tega ne vidimo. Dolgoročno ne bomo tega rešili, kajti nismo se zazrli v prihodnost in sedaj je v Evropi ta velika kriza, več je kriz, ki so v Evropi, ampak tu moramo najti kratkoročne odzive, pa tudi dolgoročne. Hvala. Oh. Naslednja Barbara Spinelli, dve minuti, lepo prosim. Eh, Dobro večer, tudi jaz sem zelo vesela, ker imamo to zelo zanimivo razpravo in srečanje. Reči moram, da tu vidim kar nekaj zaskrbljujočih signalov, da Evropska unija ni kos vsem izzivom na tem področju ne smemo pozabiti na to, da imamo sprejem nič cela ena odstotka beguncev. Begunci predstavljajo nič cela en odstotek evropskega prebivalstva. Evropa ni bila kosten nalogam. Zakaj? kaj bomo videli na Evropskem vrhu? Ne govorimo o Dublinu. No, slišimo, da Dublin ne velja več. Pak pravzaprav govorimo o dveh temah. Jutri o čem bomo govorili? O tem, da je treba prekiniti pretok migrantov in da je treba okrepiti preselitev. Politiko vračanja, politiko preselitve. To pomeni, da gre tu za krepitev tistega, kar lahko vodi k vračanju beguncev. Govorimo o krepljenju agenciji Frontex, govorimo o žariščih, zato da bi morali ločevati med begunci in migranti, ampak naj spomnim na to, kar je povedal podpredsednik Timmermans v Strasboru pred nekaj dnevi. Rekel je, da begunci, ki pridejo v Evropo, so v 80 odstotkih prišljiki. Za konec narečem, da se strinjam uh, s kritiko kolegice Daniel glede teh operacij. Če trgovci ne bi obstajali, če bi imeli humanitarni koridor, ki bi olajšal prihajanje v Evropo, bi bilo predvsej boljše, ne bi bilo trgovcev. Hvala. Moj čas se je iztekel. Merci, Michel Piron. Thank you. Hvala, Michel Piron. Hvala, gospa predsedojuča. Pridružujem se zahvalam drugim za to srečanje. Soočamo se z znatno težavo, ampak vseeno moramo spomniti še na nekaj. Če bomo imeli celo milijon beguncev, bo to nič cela dva odstotka evropskega prebivalstva. Nič cela dva odstotka evropskega prebivalstva bomo, bodo predstavljali ti begunci. In to je nekaj, s čimer se lahko soočimo, pravim, za tiste, ki ki občudujejo Angelo Merkel, ker je počastila Evropo in je izrekla to, kar je rekla. Glede preselitve, glede vsega, kar smo videli. V Italiji smo videli te nedavne dogodke. Tu bi zastavil nekaj vprašanj. Kako se bo to razvijalo po različnih državah na tem področju? Kako bo z razvojem konkretnih ukrepov, ne le glede sprejema, ampak tudi glede zmogljivosti vključevanja teh oseb v družbo? Kako pomagati Grči in Italiji? Ti dve državi sta res zelo obremenjeni in sta bili kar nekaj časa sami. Potem imamo tu tudi zelo težavne odnose s Turčjo in z drugimi sosednjimi državami, torej z Libanonom in Jordanijo. In potem še zadnje vprašanje, kakšno evropsko zunanjo politiko naj bi imeli za to, da bi imela tudi neko dimenzijo Združenih narodov, kaj bi lahko izvajali. Tudi zdaj, ko govorimo o vojaškem nadzoru na meji z Libijo recimo in tudi v mednarodnih vodah v celotnem sredozemlju. Hvala. Oprostite držal sem se omitve časa. Thank you very much. Hvala lepa. Eva Žulija naslednja. Thank you. Hvala lepa. Hvala, gospod predsednik, hvala za besedo. Toplo pozdravljam Narodno skupšnjo in gospod predsednico. Pozdravljena, draga Daniel ta pobuda je zelo pomembna, kajti tu si lahko izmenjamo mnenje o tako pomembni temi. Z vami bi rada delila svoje vtise, ki niso prijetni. Zadnjega sestanka sveta. Ko smo dobili občutek, da Evropska unija ne obstaja in da so nacionalni interesi najpomembnejši. Italija, Grčija in Mačarska so tu najbolj na udaru nismo imeli dovolj solidarnosti do teh držav. Zato moramo predelati Dublinsko uredbo in tu računamo, da bo komisija pred koncem leta predstavila predlog o tem. Kot nekdanja predsednica odbora za razvoj lahko rečem, da sem zelo šokirana, ker naj bi porabili tudi sredstva iz razvoja za nadzor na mejah. kajti sedaj še bolj kot dajkoli potrebujemo denar tudi za pomoč pri razvoju, ko vidimo ta pretok beguncev. In tu pozdravljam pobudo ministra Sepana. In sicer gre tu za to, da bi francoska vlada ohranila ta sredstva, ki jih je želela znatno zmanjšati. Potem vidimo situacijo v Kalejo, tam 4000 ljudi živi v zelo slabih razmerah. In to je sramota za Francijo. Kako se lahko zgodi, da imamo tu na milijone ljudi, pa vendarle ne moremo dati nastanitev za 4000 oseb. Niste jim predlagali preselitve. Ali narodna skupščina ve kaj o tem? Rana bi podarila tudi to, da je predsednik Olond izrekel besede, ki pa niso bile prenešene v dejanja pri sprejemu begunca. Upam, da ima Narodna skupščina predloge na to temo. Hvala, na vrsti je Mark Lafinar. Hvala, gospa predsednica, čestitke za to pobudo. Mislim, da je žal tako, da je to aktualna tema glede migracij in tu moramo delati naprej, kajte vidimo, da kakšne vojne lahko prije do ekstremizma v Iraku, v Siriji, v Libiji. Tu vidimo tudi revščino v številnih državah. Ko pravim, da je treba paziti na to Evropi, je to zelo pomembno, kaj ti tu kritizira Evropa, ampak vsi vemo, da bomo lahko z več Evrope bolj uspešni v boju proti nezakonitemu priseljevanju. Potem bomo lahko sprejeli tudi tiste, ki živijo v zelo hudi revščini. Ne smemo pa pozabiti še na nekaj. Najprej potrebujemo dolgoročno politiko. Potrebujemo politiko, da bi rešili težave na kraju samem. Seveda moramo pomagati pri razvoju, to mora biti zelo pomembna dimenzija v Evropski uniji, ampak so državah. Potem pa bi omenil še nekaj. Evropsko politiko obrambe. Kajti, ko vidimo borožene konflikte, do katerih lahko pride v Siriji in Iraku, v Libiji, Tudi tu mora imeti Evropa dovolj sredstev, da lahko vojaško poseže v takšne situacije, da bi lahko rešila te težave in ne moremo imeti le nekaj evropskih držav, ki se s tem ukvarjajo same. Potrebujemo pravo stolovanje, potrebujemo evropsko solidarnost tudi pri tem vediku. Pa tudi, ko gre za meje, tudi, ko gre za izvajanje ukrepov glede evropskih mejnih straž, zato da bi se borili proti temu. Treba je paziti na komuniciranje v Evropi. V Franciji smo slišali, naj bi sprejeli 24 tisoč migrantov, mogoče je to majhna številka ali pa se tako zdi. Tak, evropska, francoska javnost misli, da bomo sprejeli na stotine tisoč beguncev vsako leto. Paziti moramo to. Gre za 24 tisoč, ampak ne, v Franciji bo več stotine tisoč ljudi. Ne le 24 tisoč. Mr. Patten. Gospod Patten. Hvala lepa, gospod predsedujoči, dame in gospodje. Nekaj bi povedal z britanskega vidika. Namreč slišali smo veliko o skupnih številkah in prejšnji govorci so dejali, da so skupne številke zelo nizke, če jih primerjamo z prebivalci EU. No, odvisno, kje se nahajate številke leta 2014, v letu 2014 kažejo, da smo dobili približno 300 tisoč priseljencev. Vidimo pa, da je bilo število izdanih številk za socialno zavarovanje 800 tisoč, torej diskrepanca. Zato si ne želimo sistema, ki bi spodbujal še priseljence, ker smo videli ogromno priseljencev. Povprečen Britanec meni, da smo opravili svojo domačo nalogo in da ne moremo sprejeti več ljudi. Še nekaj v zvezi z Kalejem. To, kar se tam dogaja, je anarhija. Francozi so dovolili, da se to dogodi čez mnoga leta. Veliko je ljudi, ki niso pristni begunci, to so ekonomski migranti, ki so agresivni, hude stvari se tam dogajajo, vidimo, da celo nadlegujejo voznike tovornjakov. Jaz bi temu dejal invazija. Zato pričakujem od francozov zavezo, da bodo aretirali tihotapce ljudi in tiste, ki škodujejo lasništvu Eurostara, ko se postavljajo na tire in tako dalje. Zato bi morali delati ne na podlagi EU, pač pa na medvladni podlagi. Želim si sodelovanja vojske v Kaleju, pa tudi. Kraljeva mornarica in britanska vojska bi lahko sodelovali, da bi ustavili sploh te dogodke. In želim, da francozi priznate, da gre za neke vrsto invazije, da je nekaj treba narediti, da je nekaj treba narediti v sodelovanju z Britanci, ampak za božjo voljo najprej počistite kale. Hvala. Joakim Pojo. Hvala, gospa predsednica. Vsi se strinjamo s tem da ne moremo več urediti migracijskih vprašanj le na nacionalni ravni. Tu gre za globalni pojav, tako da ne moremo imeti le regionalnih odzivov. Evropska unija mora zato podati trajni učinkovit odgovor na ta vprašanja. V tej optiki, gospa predsednica, smo skupšni že prosili za to, da bi ukrepili agencijo Frontex, da bi ukrepili njen proračun, pa tudi pravna sredstva. To je potrebno zato, da bi se odzvali na vse večje število nalog. Tu gre za natančna vprašanja, gre za to, kako sprejeti begunce v Evropi. Zato je prišlo do te odločitve in to sem pozorno spremljal, da bi imeli tudi žarišča v teh državah, kamor prihajajo te osebe, zato da bi ločevali med upravičenimi imigranti in begunci in tistimi, ki prihajajo zaradi gospodarskih razlogov na evropsko celino. Pak tu je veliko vprašanj glede izvajanja, glede tega, kako urejati te centre, kako izvajati vse določene države. Uspeh teh ukrepov bo odvisen od različnih vidikov. Potrebujemo učinkovitost teh določb, potem moramo zagotoviti tudi to, da imamo solidarnost do tistih držav, kjer bodo nastanjeni ti centri. Potem imamo stroške pri izvajanju stroški bodo pomembni tudi, če bo prišlo do negativnih odločitev. Zato moramo poskrbeti za finančna sredstva državah, tam, ker državi ne samo en zadevna. No, in za konec še nekaj, če želimo, da bi se bolj učinkovito soočili s tem, morajo države rešiti vzrok teh preselitev beguncev in drugih migrantov. Vsako leto namenimo kar nekaj sredstv za razvoj. Diplomacija se ukvarja tudi z konfliktom na Bližnjem vzhodu. To zelo pomeni, da te ženske in moški ne bodo odhajali iz svojih držav in tvegali svoje življenje. In še tretje, kar bi rada omenil, oblikovati moramo dobre pogoje za spreje, zlasti za tiste migrante, ki imajo status beguncev. Hvala lepa. Gospod Lebreton je naslednji, minuto in pol. Lep večer, dragi sodržavljani. Dublinska uredba je mrtva. Odnesel jo je migracijski val in sedaj vidimo, da imamo novo politiko preselitev, imamo migracijske kvote. 40 tisoč junija, 120 tisoč septembra in jutri bomo imeli tudi obvezne kvote in številka bo precej večja, kot je povedala gospa Koranca Bild. Treba delovati. Zato sem vesel, ker bomo v novembra imeli konferenco v Valeti glede sodelovanja na področju migracij med Evropo in Afriko. Tam bodo obravnavane zelo pomembne točke, ki prinašajo upanje. Po eni strani bomo imeli boljše sodelovanje, zato da bi te države spodbudili k temu, da držijo svoje prebivalstvo, po drugi strani pa imamo politiko izboljšanja vračanja v te države porekla. Potem tu še ena pomembna točka. Bolj učinkovito je treba reševati ta vprašanje tudi pri obravnavi migrantov. Treba je reševati tudi vprašanje glede tih otapcev. Pa še nekaj je pomembno, treba organizirati tudi zakonite migracijske poti. Evropska unija ne more imeti le migracijske filozofije, to, kar je Avramopulos to že omenil, kajti tu imamo staranje prebivalstva do leta 2060, naj bi lahko sprejeli tudi do 50 milijonov ljudi. Bojim se, da Evropska unija ne bo naredila tega potrebnega koraka, kaj bi ga morala. Hvala lepa. Sedaj pa nacionalna skupščina. Kolegica Sofi, hvala, hvala za to lepo pobudo. Rada bi izkoristila to priložnost in omenila tri točke, ki se mi zdijo pomembne. Sprejem beguncev mora biti zelo učinkovit. Prva točka se nanaša na ta vprašanja, kar so drugi kolegi že omenjali. Kakšni so ti ukrepi, kakšne obveznosti bi lahko sprejeli, da bi zagotovili za to, da bi reševali vprašanje glede beguncev in prosilcev za azil. Kako po eni strani zagotoviti učinkovito sprejema in potem gre po drugi strani tudi za odstranjevanje, kajti glede odstranjevanja ni veliko ukrepov. Potem, kateri so konkretni ukrepi, ki bi jih lahko izvajali, zato da bi se zaščitili pred tveganji zaradi velikih tveganj, da bi se džihadisti infiltrirali med te begunce, med eh, migrante kako to reševati. In tretje vprašanje, kako bi mi lahko poenotili ukrepe, so da bi zagotovili kakovost sprejema teh migrantov. Ko pride, da zagotovimo kakovost sprejema v državah sprejema. In treba poskrbeti tudi za to, da imamo poenotena sredstva, ki se poenoteno izvajo posod, kjer se migranti sprejmejo. Zlasti, če se sprejemajo otroci, recimo v francoskih šolah, zamujamo z izvajanjem takšnih ukrepov, zlasti v tistih šolah, kjer je veliko migrantov in kjer je veliko otrok, ki ne govorijo francosko. Potrebujemo skupno poenotno politiko, da bo kakovost na primerni ravni. Zlasti, ko govorimo o sprejetih otrocih. Hvala. Gospod Diaz de Mera je naslednji. No es la primera vez que nos enfrentamos en prijatelji in kolegi, ni prvič, da imamo opravka z begunsko krizo. Spomnite se še Miloševiča in etničnega čiščenja na Kosovo. Tako kot tokrat je tudi takrat Nemčija bila na prvi bojni črti. Že od 50 let vemo, kaj so begunci, pa kdo so ti begunci, kdo so ti razseljenci. To so v glavnem sirci, ki bežijo pred vojno ali pa eritrejci, libici, iračani, afganistanci. Prihajajo predvsem skozi osrednje sredozemlje, vzhodno sredozemlje, preko Kosa, Lesbosa in Balkana. Vidimo, da imamo že 4 milijone beguncev, Jordanija, Turčija, sprejemajo že 7 milijonov beguncev. Begunci še naprej prihajajo v Evropo, zato ker vzroki za ta eksodus ustrajajo. Prav tako vidimo, da ljudje kupujejo lažne potne liste v Turčiji. Taksisti bogatijo na račun trpljenja in tveganja za smrt. Torej govorimo o trpljenju in beguncih, ampak tudi o kriminalcih in izkoriščevalcih. Seveda potrebujemo um, sočustvovanje za tiste, ki trpijo, vendar pa moramo biti zelo odločni, ko gre za tiste, ki izkoriščajo situacijo. Begunce je treba sprejeti odprtih rok, glede ostalih moramo situacijo zaostriti. Potrebujemo torej te točke, ki bodo administrativne in tam je potrebno registrirati, pridobiti prsne odtise priseljencev in po potrebi vrniti tiste, ki do, niso upravičeni do zaščite. 401 milijon evrov je že bilo predvidenih. Prav tako moramo okrepiti tudi proračun Rdečega križa in Rdečega polmeseca. Vidimo, da je bilo vrnjenih precej oseb, zdaj pa je govora o ponovnem vračanju. Vedeti pa moramo, da bi tudi naše zmogljivosti lahko izboljšali. Vlučite ga, kar sem povedal, dragi kolegi, naj povem, da da uporabljamo krizne ukrepe. Menim pa, da se moramo lotiti predvsem vzrokov in to s prisilnimi in diplomatskimi sredstvi, torej kombinacijo obojega. In v končni fazi zaustaviti moramo krizo in vojno. Ne bi rad preveč nadaljeval, vendar pa moram povedati, da je treba vključiti dve državi, Rusijo in Turčijo. O tem kdaj drugič. Merci. Marie-Louise Ford, deux minutes aussi. Hvala, Marie-Louise Ford, dve minuti. Hvala, gospa predsednica, gospod predsednik, cenjeni poslanci, evropski poslanci, tudi jaz bi pozdravila ta skupni sestanek, kaj ti tu vidimo, kako pomembno je upoštevati nujnost tega sodelovanja. Tu gre za neke privilegije, ampak to je zelo pomembno, kaj ti tu imamo. Seveda, mreženje in evropska celina je v zadnjih mesecih postala globalno prizorišče. Imamo konflikte, imamo gospodarske zahteve, težave in zdi se, da prav zaradi teh razlogov vidimo te nove migracijske poti. Frontex je pokazal, da je ta kriza dosegla razsežnosti brez precedensa. Julija 2015 je bilo pri nas 100 tisoč oseb, In sedaj imamo od začetka leta 710 tisoč oseb, ki so vstopili v Evropsko unijo. Poleg tistih, ki so vstopili že prej. Seveda imamo demografske težave, ampak tisti, ki bežijo iz konflikta v Siriji, iz barbarstva, so po večini med tistimi, ki skušajo priti v Evropski uniji. In prav zred tega, ker je ta migracijska kriza tako velika, morajo biti evropski odzivi zelo obsežni, zelo bogati kajti nujni ukrepi so bili sprejeti, imamo prediden proračun za letošnje prihodnje leto, gre predvsem za nujne ukrepe in gre za preselitev. Ampak migracijski dosje ne more biti osredotočali na to, da gre za upravljanje krize in gre le za preselitev s kvotami. Nemčija pod velikimi pritiski zaradi tega. 20. aprila je bil sprejet akcijski načrt ministri znane in notranje zadeve. In zato, da bi se sočili s temi tokovi, potrebujemo bolj takošne ukrepe. Treba je preučiti tudi poreklo teh oseb in tudi razsežnost tega gibanja, ampak zato moramo nujno izvajati sodelovanje z obrobnimi državami v šengenskem močju, tako da moramo okrepiti tudi določbe, ki urejajo nadzore na mejah žarišča izven Evropske unije. Ugotavljamo, da je evropska politika na področju migracij nezadostna. Nimamo novih velikodušnih mehanizmov, ki bi vključili vse države, da bi redno urejali migracijske tokove, kajti to skrbi naše prebivalstvo. Evropski poslanci morajo razmišljati o tem. Hvala, sem govorila predolgo. Hvala lepa, gospa, dalje naslednja. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Lepo zdrav tudi gospe sopredsedujoči in našim francoskim kolegom. Zelo pozitivno se mi zdi, da imamo to zanimivo izmenjavo mnen. Spregovorila bi v imenu skupine socialistov in demokratov, ki jo zastopam. Jasno naj povem, da pozdravljamo dejstvo, da je priseljevanje na samem vrhu prioritet EU, vendar pa smo zaskrbljeni. Namreč menimo, da svet, da je premajhno pozornost človekoljubni zaščiti in humanitarnemu pristopu. Radi bi zato poudarili, da bi po našem mnenju morali opustiti sedanje ogledanje in ločiti to realnost od varnosti in mejnega nadzora. Več sporočil je, na katere želim slišati vaš odziv. Z vidika SD, bi radi povdarili potrebo, da se odločitev o premeščanju čim prej uresniči. To mora biti na vrhu agende zasedanja sveta. Prav tako moramo napredovati tudi pri pripravi zakonodaje, zato da države članice ne bodo zavlačevale z schemo premeščanja. Namreč menimo, da bi do take zamude lahko prišlo. Tretja točka. Pozivamo k ponovnemu pregledu eh, Dublina 3. Menimo pa, da moramo v mestnem obdobju to izvajati zato, da bomo spoštovali dosledne in humane standarde v celotni EU. In še zadnja točka kjer me zanima vaš odziv. Menim, da je več treba narediti na nacionalni ravni za izboljšanje integracije beguncev v družbo. Vem, da se tudi Francija ukvarja s tem in zanimivo bi bilo slišati, kaj Francija počne za to, da bi spodbujali dialog med različnimi skupnostmi. Merci, hvala, Jerome Lambert. Hvala, dragi kolegi. Ja, prvi izziv za Evropsko unijo se nanaša na ta človeška bitja. Gre za reševanje, reševanje na morju, zato da bi rešili življenja. Danes se ponovno pojavlja ta vprašanja. No potem pa imamo vse te težave, ki izhajajo iz tega dejstva, da na evropske obale prihajajo tiste osebe, ki so sicer migranti, po drugi strani pa imamo begunce. Migracijska vprašanja so zelo pomembna za prihodnost, kajti Evropa lahko živi v miru na enem otoku brez težav, le če pomaga drugim. Ni tako, če ni gospodarskega razvoja. Tu imamo podnevna vprašanja in vse to je v srčju izzival že danes. In to bo še bolj v srčju teh tem prihodnosti. Zato moramo storiti vse, kar lahko da bi preko naših politik sodelovanja omejili prihod migrantov, ampak to je treba urejati že v državah porekla. Glede vprašanja beguncev. Večina jih prihaja iz begunskih taborišč, ustavijo se v taboriščih, v leto ali dve živijo v zelo težki pogoj taboriščih, potem pa gredo naprej v Evropo tihotapci jim omogočijo, da zapustijo ta taborišča in jim pravijo, da bo boljše v Evropi, ampak naša odgovornost je prav tem, da vključimo te begunce ali pa da jim ponudimo zatočišče. In kakšnih pogojih jim lahko damo to zatočišče ob čakanju na vračanje miru v njihovih državah. In tudi v tem je naša odgovornost, da storimo vse, kar lahko, da bi ustavili in prekinili vzroke prihajanja teh beguncev. Torej potrebujemo mir v njihovih državah. You, Hvala lepa, Jusi Hala Hoj, naslednji. You, Hvala lepa, gospod predsedajoči, dragi kolegi v Franciji. Moja domovina, Finska, pričakuje letos kakih 50 tisoč ulog. To je ogromno in to je tudi štirikratnik običajnega letnega števila. Situacija je podobno katastrofalna v sosednji Švedski. Zanima me, kako so druge države skušale rešiti to težavo. Do zdaj smo se osredotočali na iskanje eh, začasnih zatočišč za prosilce za azil. Enostavno nimamo dovolj kapacitet, zato smo uporabili šole, bunišnice, kasarne in celo šotore. Obravnava vloge običajno traja pol leta, ampak v novi situaciji se bo to nedvomno še zavleklo. Ljudje, ki prihajajo na Finsko, so v glavnem mladi moški iz Iraka in Somalije. Potujejo skozi celotno Evropo, ker so na internetu prebrali, da je verjetno, bolj verjetno, da bodo na Finskem dobili mednarodno zaščito kot v drugih državah. Recimo pri Iračanih je 75 odstotkov priznanih ulog, na Danskem manj kot 15 odstotkov. Ljudje torej prihajajo z velikimi upanjem pričakovanji. Ko se znajdejo v barakah, v kasarnah in nima kaj početi, postanejo jezni. In če imate v tuji kulturi na tisoče mladih obupanih moških, to lahko privede do vseh mogočih oblik vedenja. Ljudi ne morete imeti vse čas v šotorih in barakah, ampak eh, morate nekaj narediti. Tudi ni zelo verjetno, da bodo ti ljudje kmalo našli zaposlitev. Tu ne smemo biti naivni. Zadeve še poslabša to, da želijo ponavadi priseljenci ostati v urbanih centrih, ne pa tam, kjer je več eh, stanovanj na voljo. Hvala, Šontal Giti. Hvala. Vesela sem, ker tudi v Evropskem parlamentu obravnavajo to temo, ker je to ena izmed glavnih prioritet Evropske unije sedaj. Na ravni Evrope bomo lahko delovali na najbolj učinkovit način. Potrebujemo solidarno Evropo, humanitarno Evropo, odnose do vseh držav oziroma oseb, ki bežijo pred vojno in revščino. Tu vidim prvo vprašanje. Pomembno je, da Evropa ne deluje le, ko so stvari nujne. Imamo sicer nujni načrt, ampak pomembno je, da imamo pravo evropsko migracijsko politiko vedno, tako da lahko že vnaprej predvidimo takšne krize, kajti ti begunski pojavi so bili nekaj, kar bi mogoče lahko predvideli. Potem drugo, glede proračuna. Imamo nujni načrt s proračunom in rada bi vedela, če imamo tu pravi proračun za sprejem beguncev, da so sprejeti na najbolj human način, da bi spodbojali integracijo teh ljudi. V zadnjih časih v medijih vidimo tudi, da bi imeli tudi izredni evropski davek pogajanjih z Nemčijo in Evropsko komisijo, kako je s tem, ali gre le za govorice. Ali ste to videli v medijih? Ne vem. Ne vem, kako temeljene so te govorice, potem pa še nekaj. Všeč bi mi bilo, če bi lahko slišali informacije o tem, kako Evropska unija sodeluje z uradom za begunce. Pri sprejemu beguncev moramo pomagati tudi taboriščem teh beguncev v državah, ki so obmejne države v teh državah, ki so v vojni. Tako da, če želimo rešiti težave, potrebujemo tudi pravo sodelovanje s tem uradom za begunce in s tistimi državami, ki niso evropske, ampak ki sprejemajo tako veliko število teh beguncev. Veliko večjih je tam kot v Evropi. So, Hvala lepa. Zdaj pa tretji poslanec LS, ki ga ni. Zato sprašujem, če je v Parizu še kdo, ki bi rad spregovoril v naslednjem krogu. A, a, a smo... Ja, potem pa gremo lahko naprej. Hvala predsedujoča, dragi kolegi. Veliko evropskih politikov meni, da moramo preseči dublinsko uredbo, da potrebujemo pravo evropsko migracijsko politiko. Dublinska uredba že od leta 2003 ureja azil. In tu gre predvsem za situacijo v južni državi Evropske unije. Pa kot veste, drage kolegi, ta sistem predvideva, da bi prosilci za azil lahko vložili prošnje samo v tisti državah, kjer so registrirani, kjer jih registrirajo organi prvič ampak to prinaša znatne pritiske, zlasti v tiste države, ki so najbližje sredozemlju. Kajti to so glavne migracijske poti, ki vodijo Evropo. Te države se nahajajo tam. Če želimo imeti takove, moramo iti v države porekla beguncev, da bi ocenili prošnje tam in da bi na tak način imeli manj teh potovanj smrti, če to lahko tako imenujem. Ali v vašem odboru delate na tem, da bi imeli evropsko zilno politiko to je toliko bolj nujno, kajti vse več je postopkov nacionalnih sodišč in tudi na Evropskem sodišču. Torej, ali moramo revidirati Dublinsko uredbo in če ja, kako? In tu bi tudi dal, zakaj? Zakaj potrebujemo nujne mehanizme, ki jih imamo v Dublinski uredbi? Mislim, da je to člen 33. To se je uporabilo sedaj, ko vidimo, da se to mora izvajati. Na koncu bi dodal še eno vprašanje, podobno kot je povedal kolega Gite pred nekaj minutami, mogoče bi lahko predvideli evropska sredstva, da bi pomagali pri vključevanju teh prosilcev za azil ali teh beguncev. Zlasti, ko gre za učenje evropskih jezikov, nekaterih evropskih jezikov, mislim, da tudi to lahko pomemben dejavnik za to, da bi lahko olajšali boljše vključevanje teh oseb v nacionalno življenje. Oh, ilijana jotova je naslednja za dve minuti no, hvala predsednik hvala dragi kolegi v parizu ker se lahko pogovarjamo skupaj o tako pomembni temi ki je tudi tako zelo aktualna slišali smo veliko argumentov sedaj pa bi zastavila še vprašanje kako vi kot člani francoske narodne skupščine ocenjujete razvoj evropske zakonodaje ki je že predlagana Tu vidimo predloge odbora in tu vidimo zadnjo odločitev sveta glede področja migracij. In nekaj me zanima, še prav posebej, glede vašega mnenja o žariščih. Ali tu obstaja grožnja, da bi to postali neki getoji za te migrante? Ne rečem, da se, posem, da se ne strinjam s francosko politiko, kajti. Pred nekaj tedni smo slišali intervju nekega politika za Le Figaro, kjer je rekel, da bi morali imeti tamponske cone v Bolgariji, Italiji, Grči, v takšnih obrobnih državah. In to bi bila neka zaščita za Evropo. O kakšni solidarnosti govorimo torej? Pristop tega politika je posem nespremljiv. In s tem lahko prihaja le do razhajanj v Evropi in Evropi lahko vam prisežem, da se državljani vedno bojijo takšnih besed. Hvala, ker ste bili tako kratki. Sedaj pa Marijeta Karamalni, ki je pročevalka in bo še nekaj dodala. Hvala, predsednica. Ja, mislim, da je bila ta izmenjava stališč zelo pomembna. To vidimo, da se vsi strinjamo glede tega, da potrebujemo bolj odločno Evropo, ko gre za to krizo in migracijske izzive. Vidimo predloge, ki bodo omogočili, da bomo oblikovali strategijo in migracijsko politiko. Pak seveda se tu ne smemo daliti od nacionalnih ravni. Zagovarjati treba tudi svobodo in sprejem, treba je pokazati, da smo solidarni in da delujemo dobro. Tu lahko minim nekaj predlogov, ki jih imamo tu sedaj v francoskem parlamentu, pa tudi danes smo to slišali, recimo gre za to, da imeli evropske mejne straže, da bi delali na tem, da imamo seznam varnih držav v Evropi, da ne ostanemo le na dvostranskih odnosih, da imamo tudi mehanizme preselitve, to ste omenjali, da bi imeli tudi Evropski urad, to ste omenili, ampak tudi, da gremo še naprej v tej smeri pomoči tretjim državam, državam porekla, kajti drugače ne moremo reševati teh težav. Ampak vseeno je tu še eno vprašanje in rada bi spomnila na to, to sem pravkar omenila, gre za to realnost, sredstvo, ki jih imamo na voljo za migracijske izzive in to še ni jasno. Večkrat smo to slišali, to vprašanje glede porazdelitve. Mi smo oblikovali različne predloge o merilih, ki so bila sprejeta na ravni Evropske komisije. To so merila, ki bi morala biti pregledana zato da bi bolje upoštevali tudi stopnjo brezposelnosti v različnih državah, kajti situacije se razlikujejo med državami in tu je treba res upoštevati realno vsake države, da bi lahko res pokazali pravo solidarnost do celotnega ozemlja. Na koncu je treba spomniti tudi na to, da moramo pozvati vse Evropske unije kot odgovornost, ne glede na velikost. Vse države so odgovorne, ne glede na velikost to ne vpliva na solidarnost in na trud. Zelo na hitro bi lahko spomnila tudi na nekatera vprašanja, ki so bila omenjena glede Francije. Francija je prav gotovo že prispevala k delovanju teh centrov za pridržanje in sprejem. Tu gre tudi za poenotanje zilne zakonodaje, Tudi to smo izvajali in to bo učinkovito in bo delovalo do konca leta. Tudi to bi se lahko vrnili. Na koncu imamo tu še en element, ki bi ga lahko menili. Tu imamo tudi policijo na mejah, imamo delovanje žarišč. Francija je še danes potrdila to, kar je napovedala in sicer to potrdil ministr za notranje zadeve, da bomo res stovali pri preselitvi in tudi pri spremljanju teh osebin tega osebja. Next speaker is now Gerard Dupré. Floor is yours. Gospod Gerard Dupré, naslednji beseda je vaša. Bonsoir. Hvala, predsednik. Lep večer, dragi francoski prijatelji. Naj najprej rečem, da sem bil predvsej navdušen nad tem, ker ste pokazali toliko evropskega entuzijazma. Tu slišim besede, ki so zelo pomembne in včasih ne slišimo dovolj teh besed to v tej hiši. Strinjam se s tem, da potrebujemo skupno politiko, ko gre za zil imigracije, ampak potrebujemo tudi skupno politiko, so da bi obravnavali vzroke. Žal, če si pogledamo sedanje situacije na Bližnjem vzhodu, če si pogledamo pobude, vidimo, da ni skupne politike, ni skupne vojaške politike. François Hollande bombardira, Putin napreduje, nimamo skupne diplomacije, ne vemo, kako obravnavati Turčijo jutri ali to varna država, koliko denarja naj damo, kakšne so zaveze, katere bomo zahtevali od Turčije. Zaenkrat imamo tu posrednik. Državljani tretji držav prihajajo večinoma iz Turčije in mislim, da se moramo strinjati glede teh elementov. Tretjič, mislim, da še nismo storili dovolj. Ko gre za solidarnost med državami, imamo žarišča, težarišča bodo omogočila preselitev nekaterih, ampak tu bomo imeli vsaj polovico na ozemlju tistih držav, kjer ne bo žarišč. Torej, če beremo zadnje določbe tako. Torej, če govorimo o solidarnosti, mislim, da nismo šli dovolj daleč. Četrtič. Ne vem, če smo šli dovolj daleč glede skupne opredelitve azila. Francozi so bili prvi, ki so omenili to idejo, da bi imeli Evropski urad za azil. Zakaj? ne bi vseh prošenj obravnavali na isti način? Zakaj ne bi ENSO preveril vse prošnje že sedaj? Zdi se mi, da bi s tem zajamčili ustrezno obravnavo vseh prosilcev za azil. Predsednik, ima še kaj časa, je konec. Imam še nekaj časa na voljo. Dobro. Še zadnje, kar bi omenil, glede Frontexa. Mislim, da lahko računate na nas. Slišali smo več komentarjev na to temo, da bi oblikovali tudi evropske mejne straže. To ne bo nič enostavnega, ampak okrepiti je treba tudi vlogo Frontexa. Ko govorimo o organizaciji vračanja, mislim, da vračanje ni prioritetno, ampak treba je imeti kredibilno politiko in tisti, ki nima pravice ostati tu, ki nima razlogov za to, se morajo vrniti nazaj ampak seveda v dostojanstvenih pogojih. Hvala lepa. Milkjadis Kirkos je zadnji na naši strani, dve minuti izvolite. Hvala lepa. Toplo pozdravljam francoske kolege. 14 mesecev se že pogovarjamo o vprašanjih priseljevanja in azila in mislim, da zdaj vemo, pri katerih temah moramo doseči napredek. Torej ne gre samo za teh 40 tisoč, ki jih je potrebno premestiti. Vprašanje je, bomo tem ljudem podelili azil ali bomo poslali nazaj na krizna območja. In drugo vprašanje, komu? Bomo dali azil tistemu, ki dobro plava, tisti, ki ima dovolj denarja, da plača tihotapcu? namreč leti potem lahko dobijo azil ali se ne bi raje pogovorili o zakonitih načinih priseljevanja ali imamo evropska sredstva, ki jih je treba še okrepiti. Nihče namreč ne more priti v EU, če se ne registrira za to, da je lahko upravičen do socialnih storitev. Skratka, imamo države, ki so v prvi bojni črti. Imamo države, ki pošiljajo begunce k nam. Begunci pridejo, če plačajo dovolj tihotapcem. In mislim, da ne smemo govoriti samo o državah, ki so v prvi bojni črti, ampak. Govoriti moramo o vseh državah, kaj narediti z ljudmi, ki prihajajo k nam. Poiskati jim moramo dom, hrano, čim prej jih moramo vključiti v proizvodno verigo. To so tiste točke, na katerih moramo delati. In tu potrebujemo odgovore za to, da bomo se odzvali bolj napredno in bolj vse obsežno. Predsednik Olon je bil v Evropskem parlamentu in dejal, da Francija išče ubežnike, ampak vsi gredo v Nemčijo. Zakaj Francija torej ni med tistimi državami, kamor želijo begunci? Zdaj smo prišli do konca. V postopku pritegnite pozornost predsedujočega. Imam tri prošnje za besedo. Vsem trem želim dati besedo, vsakemu po eno minuto. Koliko pa imate v tem postopku prijavljenih besed v Parizu? Non so. Nobenega. Okay. ne, tu je vse v redu. Nihče več. Just, uh, but... Dobro. Najprej gospa Rivo Dalo, potem Kristin Winberg in gospa Koraca Bild, vsaka eno minuto. Hvala, predsednik. Lep pozdrav, kolegi v Parizu. Ta izmenjava mnenja je zelo zanimiva in tu vidimo, kakšna je politična vizija. Pomembno je, da o tem govorimo o Bruslu in Parizu, ampak tu vidimo, da je še kar nekaj različnih mnen o teh migracijskih tokovih, o tem smrtonosnem prečkanju sredozemlja in veliko je tudi negativnih pojavov in to obžalujemo. Kaj je zelo pomembno za socialiste? Potrebujemo globalni pristop. Večkrat ste spraševali o tem in seveda se pojavlja ta nujna vprašanja, ki so povezana s prejemom beguncev. Delamo na tem, delamo na tem, da bi imeli globalni pristop in radi bi delali na teh vprašanjih glede gospodarskega priseljevanja. To ne sme biti več nekaj, kar je negativno. Imamo evropsko zakonodajo in tudi na evropski ravni moramo delati na tem. To mora biti nekaj pozitivnega, gospodarsko gledano in računam na vas, da boste poštevali študij Evropske sindikate o tem. Gospa Wimberg. Hvala lepa. Gospod predsedujoči, spoštovani poslanci, danes se pogovarjamo o solidarnosti in vsi, vse države članice morajo prevzeti odgovornost. Samo po sebi se razume, da je odgovornost treba prevzeti, mislim pa, da ne smemo pozabiti na suverenost držav članic. Vsaka država članica se mora odločiti, koliko pomoči lahko nudi. In menim, da vse države članice ne sprejemajo toliko beguncev, koliko jim je bilo dodeljeno. Take države je treba prisiliti, da prevzamejo svoj del odgovornosti. Angela Merkel je vedno znova govorila, da je Dublinska uredba propadla. Pred eno Pred enim tednom smo videli, da se ponovno izvaja nadzor na mejah. Mislim, da je to nekaj, kar je treba preveriti. Toliko imam zapovedati, pa imam samo eno minuto. Integracija je tudi zelo pomembna. Kako mislite, da boste v Franciji lahko integrirali vse te begunce? Kako boste to uskladili z vašimi javnimi financami? Gospa Koracabild. Hvala. Rada bi povedala, kako vesela sem, ker smo imeli to izmenjavo mnen s kolegi. Gre za skupne težave, potrebujemo skupne rešitve, delati moramo skupaj. Tudi skrajna desnica, ki skuša izkoristiti ta vprašanja, kritizirati, polarizirati, ustvarjati trenja in sedaj ne vidimo nobene konkretne rešitve z njihove strani. Nacionalna pot ni prava pot. Imamo le eno možnost, da si porazdelimo odgovornosti in glede teh vprašanj nekdo iz Pariza sprašal o tem. Ja, preučiti moramo dublinsko uredbo, ko gre za mehanizem porazdeliti, ki je bil obvezen, ko bi vse države članice prevzeli odgovornost. Imamo evropsko pomoč, imamo evropska sredstva, imamo Frontex, evropski urad, imamo eh, azilno politiko, imamo skupne pravila, ampak mm, pogrešamo pa voljo, da bi se to izvajalo in tudi vodenje. Francija je seveda tu nosilka človekovih pravic, vi ste tisti, ki morate biti v spredju, vplivati morate na javnost skupaj, ne pa, da slišimo to uničujočo retoriko skrajne desnice pri vas. Hvala, gospa predsednica, hvala vsi kolegi. Hvala. Pierre Legui bi rad spregovoril za eno minuto na naši strani. Ja, navezal bi se na to, kar je povedala Ana Marija Koraca Bild rad bi rekel, da gre za temo, ki je bistvenega pomena. To je tema, ki ne bo kar tako izginila čez nekaj let. Gre za dolgoročno temo in tu potrebujemo evropske rešitve. Če ne bomo obravnavali te, te teme tako, kot sem povedal prej, ne le kratkoročno, ampak dolgoročno potem to ne bo redo. Sedaj potrebujemo odločitve. Tudi skupna zilna politika je nekaj, kar moramo reči. Sedaj potrebujemo poenotno politiko vračanja. To potrebujemo sedaj. Tu vidimo tudi vlogo krepitev teologe, sredstev Frontexa. Tega nikoli nismo imeli dovolj, tako da mora to priti do vseh, ki delajo na meji. In za zaključek, gospa predsednica, zakaj me prekinjate? Želel sem vam čestitati, ker ste skupaj z gospodom podpredsednikom organizirali ta sestanek. Zdi se mi, da je to nekaj odličnega, da imamo te odnose med Evropskim parlamentom in nacionalno skupščino in to je nekaj, kar je treba nadaljevati. Torej, Nekaj sekund pa sem se le pridobil, ker sem čestitev vam, gospa predsednica. Hvala, videli ste, kolikšen mir je odbor za evropske zadeve solidaren. Tudi jaz bi pozdravila ta sestanek, zelo na hitro bi se rada zahvalila vsem za ta odličen sestanek. Seveda bi potrebovali več časa za to, da bi imeli nadaljno izmenjavo mnen, ampak zdi se mi, da lahko na tem sestanku vidimo, da imamo veliko prekrivanj kajti potrebujemo okrepljene skupne ukrepe, ko gre za migracijsko politiko, pa tudi, če govorimo o vprašanju glede sprejema, dostopa do jezikov, delovnih mest, to smo slišali, to smo rekli eni in drugi, ni prihodnosti za naše države in prebivalstva, če ni evropske solidarnosti. Vsi so to omenjali. Vsi vemo, da mora Evropski parlament tu odigrati svojo vlogo, so zakondajalce seveda bomo parlament spremljali zelo pozorno pri teh vaših predlogih Evropske komisije. Pri tej krizi je treba nadaljevati v Evropi. Seveda je tu še veliko odprtih vprašanj, zlasti glede dublinske uredbe, glede oblikovanja mejnih straž. To smo menili, da bi imeli diplomatske ukrepe, politiko razvoja. Naj spomnim še na nekaj. Če želimo najti izhod iz te krize, moramo biti pozitivni pri politiki razvoja in ne smemo izprazniti tudi denarnico za ta namen. Imamo proračunska vprašanja, ki so srednjega pomena, zato da bi lahko okrepili ukrepe na tem področju. Ne moremo imeti močne in čengovite Evrope brez sredstva delovanja. Proračun je treba vključiti tudi v ukrepe v prihodnjem letu, v okviru večletnega finančnega okvira, kajti tu imamo tudi vprašanje lastnih sredstev, dragi kolegi. Ponovno bi vam zastavila vprašanje o davku na finančne transakcije, glede lastnih sredstev Evropske unije, lahko bi na tak način pokazali, da smo lahko solidarni. Migracije bodo na dnevnem redu še kar nekaj časa in upam, da bomo imeli več izmenjav na tako kakovosten način. Hvala še enkrat sem za vašo udeležbo. Gospa predsednica, dragi kolegi čas je potekal, zaključujemo. Mislim, da v imenu vseh, ki smo sodelovali v tej razpravi, lahko rečem, da je bila to premjera, to je bilo prvica za naš odbor. Mislim pa, da moramo nadaljevati v tem formatu. Zato predlagam, da oboji nadaljujemo s to razpravo. Pogovarjali se bomo o stalnem mehanizmu za premeščanje, o Frontexu in podobnih temah. Menim, da je to lahko tudi zgled za sodelovanje z drugimi nacionalnimi parlamenti. Tako da bi me zelo veselilo, če bi še razširili ta format. Torej, hvala lepa. Vsi skupaj smo bili del nove izkušnje. Hvala lepa. Thank you very much. Bye bye.